bomo začeli s današnjim zasedanjem, gospod in gospodja. Zapisnik od včeraj je na voljo, če nihče temu zapisniku ne sprotuje, ga sprejmamo in gremo naprej kar na prvo točko. Na